Good morning, Dobro jutro, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete, tako da bomo lahko začeli s dopoldansko sejo našega odbora. Prav prisrčno dobrodošli. E, takoj bomo začeli s četrto točko na dnevnem redu elektronsko glasovanje o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2020 vsi oddelki. Preden bomo začeli z glasovanjem, dajem besedo Mihajlu Galerju, ki je poročevalec. Hvala, kolegice in kolegi. Prosim za pozor. Danes bom govoril namreč nemško. Želim se prisrčno zahvaliti za dobro sodelovanje ki je prispevalo k temu, da smo pripravili deset kompromisnih predlogov in veselim se nadaljnega dobrega sodelovanja. Nekaj pa m, mm, sem opazil. Mnogi novi kolegi in kolegice so med nami, mnogi z dobrimi prepričanji in z dobrimi nameni. In za, pa vendar, želim opozoriti na dva predloga sprememb, ki jih predlagam, da ju zavrnemo in sicer 51 in 56. Gre pa za nasilje na osnovi pripadnosti spolov ali um, legalni splav. Jaz nimam nič proti temu, da se ukvarjamo s tem. Kot Evropska unija to tako in tako že delamo vendar te zelo splošne informacije, calls for the use of EU funds eh, to support eh, the rights of women around the world in tako naprej, iz tega uh, administracija ne more delati politike, ne more pretvoriti v politiko. Uh, Če bi v proračunu imeli naprimer tematske programe, programe za posamezne dežele, bi to bilo možno. Kaj ti tu ne pravimo, da želimo več denarja ali manj denarja ali da želim enako količino sredstev eh, za ta namen. Po moje, to lahko zapišemo v letno poročilo ali v stališče eh, eh, do, določenega programa. Tja to sodi ne pa v. Eh, mnenje odbora za zunanje zadeve v zvezi s proračunom. Eh, Hotev sem prepričiti to božično drevo. Tudi eh, odbor za ženske bi lahko predlagal tak predlog spremembe za proračun, tudi Libe, tudi odbor za, za javno zdravje bi lahko predlagal nekaj takega. Zato vas prosim za razumevanje, da uh, vsebinsko to podpiram in to je politika, uh, ki jo izvajamo že v številnih državah, vendar, če izjava ostane tako splošna, to nima dodane vrednosti za proračun. Um, Kaj ti eh, iz take izjave ni razvidno, v katerem programu naj namenim več denarja uh, v ta namen. Zato sem na svojem glasovalnem seznamu tu zabeležil minus. Uh, Eh, ampak meni bi bilo še bolj všeč, če bi kolegice in kolegi umaknili ta predlog 51-56, da ne bi bilo treba glasovati proti in da bi um, pač pojasnili, da je naše stališče z, za proračun zunanje politične narave, ne pa da je to neka. Neko božično, neka božična jelka s številnimi željami. <clears throat> To sem povedal tudi za tiste, ki, mogoče, ki so novinci v parlamentu in um, ki še ne poznajo tako dobro postopka sprejemanja proračuna. Hvala, gospod Mihajl Garar. Ali želi eh, še kdo besedo, gospod Neumann in potem gospod Bukikhofer? Moram reči, uh, uh, pozor, nemško bom govorila. Uh, Moram reči, da sem malo presenečena nad tem, kar smo slišali. In sicer, eh, če drugi odbori povdarjajo to temo, to ne pomeni, da naš odbor tega ne sme. Ne. Eh, ravno ko vidimo nazadovanje na področju pravic LGBTI in enako, na področju enakosti spolov, moramo povedati, da je to del naše zunanje politike in zato so, to sodi v proračun, ki določa okvirne pogoje za eh, izvajanje proračuna tudi na zunanje političnem področju. In govorili ste o proračunski rele relevanci. Seveda lahko govorimo o gender mainstreamingu tudi za naslednji proračun in to bi potem bilo politično še bolj pomembno, gospod Bütikov. Želim se temu pridružiti in eh, želim vprašati naslednje, Mihajle Galarja, kako pa naj bi v tem zakonodajnem mandatu, gospod Galare, vedeli, kdaj, eh, če rečete ne, pomeni, da ste pravzaprav za nekaj, če rečete ne, da ste za. Kako naj to vemo? Če imam pred sabo strateški program za določeno državo, če se ukvarjam s tematskim področjem, eh, ki, v, v katerega to temo lahko vključim na strokov način, se bom vedno izrekel za to, ampak to je precizno za državo ali za, eh, konkreten, za nek konkreten projekt. Vendar v splošnem stališču um, za proračun, ko gre um, za mnenje našega odbora, se mi zdi, da v to stališče take teme ne sodijo, kajti odbor za proračun ne ve, kako ravnati s tem, kaj pa naj počne iz tega. Se to politiko izvajamo, vendar zelo precizno v državi ABC, kjer je za to predvidena proračunska postavka. To je tudi v redu. Vendar v tej splošnosti se mi ne zdi um, ciljno usmirjeno in uh, odbor za proračun um, Odboru za proračun to ne pomaga. Um, kot predsednik eh, predlagam, da vendarle pos, počasi začnemo z glasovanjem. Pravzaprav je čudno, da kratko pred glasovanjem vodimo tako splošne razprave. Najprej gospod von Vize in potem Čočevič in eh, potem bomo zaprli zaključili to razpravo. Hvala. Zelo na kratko. Moja ja, kolegica um, gospa Neumann je povedala to, kar sem hotela povedati in um, se popolnoma strinjam z njo in uh, vas nujno pozivam, da glasujete za predlog spremembe 51, gospod Čimočevič. Imam samo eno vprašanje, ker se ne strinjam z gospodom Galarjem. In Eh, prosim, da še enkrat ponovi eh, številke teh amantmajev 51 in 56, pravi predsednik. Mihael Galar eh, je predlagal, da kolegi, ki so uh, vložili 51, 56 ali želi omakniti ta predlog sprememb, zgleda, da ne. Faltmund in ko ali kdo glasuje proti? Mihael Galer je jasno povedal, kako stvari stojijo. Sedaj pa lahko začnemo z glasovanjem. In začeli bomo s kompromisom ena. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprijeto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 Sedaj pa uh, predlog spremembe 31, gospod Lagodenski, za proti vzdržani. To je bilo verjetno zavrnjeno, vendar bomo preverili elektronsko. 31, gospod Lagodinski, glasujemo. Konec glasovanja in to je zavrnjeno 27 proti 32 za, proti vzdržani zavrnjeno. Tudi to bomo prebirili 32, glasujemo. Konec glasovanja. To je bilo pa zelo jasno in sedaj sledi 33 za proti vzdržanji zavrnjeno ali sprejeto? Mislim, da je bilo sprejeto. Tudi to bomo, sprej, eh, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 10 za, proti, vzdržani. kompromis 10, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. Potem predlog spremembe 35 za, <clears throat> proti, vzdržani. Sprijeto. Sprijeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 38, 39 sta identična za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo. One missing. Eden še manjka. Close. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem. Kakšen je bil rezultat glasovanja? 19 za, 35 proti. 19 in 35, zakaj pa tega nismo videli na ekranu? Dobro, to se zgodi. Sedaj 42, gospa Fortika, za. A, dobro, to je brezpredmetno. Gospod Kasaldo, 40 za, proti vzdržani. Tudi to bomo preverili in prosim za predstavitev na ekranu. Closed. Konec glasovanja. Enainštirideset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dvainštirideset za proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo preverili tudi 42, glasujemo. One is still missing a colleague. En še manjka, zdaj pa lahko končamo za glasovanje. To je zavrnjeno. Potem 45 za, proti vzdržani sprejeto. 47 za, proti vzdržani sprejeto. 48 za, proti vzdržani zavrnjeno. 49 za, proti vzdržani sprejeto. 50 za, proti vzdržani zavrnjeno. 51 za, proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani. To bomo preverili 51 elektronsko glasovanje. One missing. Eden še manjka. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Mm -mm. to je nova tradicija in sicer ploskanje po glasovanju o posameznem, posamezni predlogi spremembe. Sem odprt za spremembe, je pa to nekaj novega. 52 za, proti, vzdržani. Tudi tu elektronsko glasovanje 52. Two missing. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 62. Glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. 12 se jih je vzdržalo sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku mnenja. Glasujemo. Dva še manjkata, eden. Kolegi, kolegice, zadnja možnost, eh, dobro, konec glasovanja. To je sprijeto 42 za 12 proti 1 se je vzdržal čas, čestitamo poročevalcu. Sedaj pa smo um, končali elektronsko glasovanje. Dobro, smo um, pri konc, koncu elektronskega glasovanja. Ali so avstralski prijatelji že v dvorani? Čez dve minuti naj bi prispeli, oziroma čez pet minut. Čez pet minut nadaljujemo sejo. Thank you. Is anyone from the AFET Ali je iz sekretarijata AFET še kdo v dvorani? Any news, uh, Australian... Torej, avstralskih pet minut uh, traja dlje. Smo sicer v drugi časovni coni, ampak eh, eh, so v uradu podpredsednika oziroma so rekli, da prihajajo tam, ampak ne vem, zakaj to tako dolgo traja. To pravzaprav ne more trajati dlje od pet minut. Malo sem presenečen, zato ker eh, mislim, da so že v, dvor, eh, v poslopju. Kolegice in kolegi, ker eh, že malo kasnimo, predlagam, da začnemo oziroma nadaljujemo um, našo sejo. Avstralski gostje so sedaj prispeli, želim jih prisrčno pozdraviti. Zraven mene sedi je gospod Kevin Andrews, ki je poslanec eh, poslanske zbornice Avstralice, Avstralije z najdaljšim stažem. V Avstraliji ga imenujejo oče. Um, potem želim pozdraviti gospod Joan Ryan, ki je vodja opozicije v poslanski zbornici, gospoda Damjana Drama, ki je član skupnega stalnega odbora za zunanje zadeve, obrambo in trgovino, potem senator, senator James McGreece, ki je predstavnik vlade in senator senatorka Pauline Hansen z Avstrijskega senata. Veliko čast nam je, da ste z nami. Nimamo avstrijskih gostov tako pogosto med nami. Hvala, da ste prišli v Brusel. Evropska unija in Avstralija imata dolgo tradicijo diplomatskih odnosov. Začelo se je 62. leta Potem smo odprli delegacijo EU oziroma veleposlaništva v 81. letu. Nekaj pripomb z moje strani, predtem bomo začeli z izmenjavo mnen. Avstralija in države članice in EU so enako misliči partnerji, imamo enake poglede na številne teme, kot so eh, zunanja politika, človekove pravice, podnebne spremembe, raziskave in inovacije, boj proti terorizmu in tudi ohranitev multilateralnih odnosov. Eh, s, pred kratkim je bil sprejet eh, okvirni eh, sporazum med EU in Avstralijo in parlament je 2018 potrdil ta sporazum. Sedaj se bomo bolj osredotočili na trgovino, kajti eh, potekajo pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Avstralijo in parlament eh, se zauzima za celovit eh, in ambiciozen prostotrgovinski sporazum z Avstralijo. Um, Um, razen tega smo pred skupnimi izzivi, kot so Brexit in um, trgovinska vojna med uh, uh, Kitajsko in eh, ZDA in tudi tu gre za skupne interese in za pomen izmenjave in uh, mnen. To so bile moje pripombe, sedaj pa bom rad dal besedo kolegom z avstrijskega parlamenta, da slišimo še njihovo mnenje gospod Kevin Andrews bo začel in prosim ga, da nam tudi pove, kaj pravzaprav pomeni oče avstralskega parlamenta in sicer je to vodja s najdaljšim stažem. Gospod predsednik, hvala lepa za dobrodošlico. Eh, preden sem postal oče avstralskega parlamenta, moram povedati, oziroma preden bom to razložil, moram povedati, da je odlična priložnost za nas biti tu v vašem parlamentu. Že danes smo imeli um, skupno eh, sejo parlamenta EU in uh, avstralskega parlamenta. To je nekaj, kar je zelo pomembno In v zadnjih 40 letih smo razvili to tradicijo, ampak v prihodnosti bo to še bolj pomembno in zato želim, Eh, povedati tudi nekaj o prostotrgovinskem sporazumu. Oče parlamenta pomeni poslanec z najdaljšim stažem v avstralskem parlamentu. Bil sem izvoljen 1991. leta in zdaj sem pač poslanec z najdaljšim stažem, tako se sicer ne počutim in eh, nočem pa postati stari oče ded eh, avstralskega eh, parlamenta, to je v bistvu samo neka eh, počasnost častitev. Eh, odnosi z Evropsko unijo so zelo pomembni. So, um, Evropska unija ima seveda določene težave trenutno, ampak naši odnosi z Evropsko unijo so močni in želimo te odnose krepiti v prihodnosti. Tudi, če so odnosi med, če se bodo končali odnosi med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, mi nimamo kakega konkretnega pogleda na to, to je vaša zadeva. Ko gre za trgovino, pa bo Evropa tudi brez Združenega kraljestva ostal tretji največji trgovinski partner. Um, Želim to povdariti tudi zato, ker ne glede na zgodovinsko ozadje in ker smo bili prvotno britanska eh, naselitev, imamo seveda zelo dolgo zgodovino. Mnogi so prišli v Avstralijo po drugi svetovni vojni iz različnih delov Evrope. V mojem volilnem okrožju so mnogi, eh, katerih predniki so iz Italije, nizozemske ali delov vzhodne Evrope in imamo zelo tesne in tople odnose z mnogimi deli Evrope in tako bomo tudi nadaljevali v prihodnosti. Razen tega smo. Um, ne glede na zgodovinske vezi iz preteklosti, nas ne veže samo sentimentalnost, kar se tiče prihodnosti, temveč želimo si močne odnose ne samo ekonomsko, temveč tudi na kulturnem področju in okvir, ki ste ga omenili, je tu zelo pomemben. Um, gre seveda tudi za okvir za varnost v prihodnosti um, in sicer, ko gre za um, vojaško opravljanje, opremo. In tu ne gre samo za um, tanke, za letala, temveč tudi za uh, eh, kibernetske. Področje, eh, kjer je treba bolj sodelovati. In ti odnosi z Evropo se širijo eh, v sedanjosti in zato je pomembno, da nadaljujemo z ohranjanjem teh odnosov, da vidimo, kako jih bomo še postaviti na višjo raven v, Evrop, v prihodnosti, kar bo koristilo EU in eh, Avstraliji. Verjamemo v svobodno trgovino, verjamemo v red, ki temelji na pravilih, eh, tako na področju trgovine, kot tudi politike. Prepričani smo, da je država, ki verjame, tako kot vi, v eh, močan sistem eh, regulacij v Avstraliji, imamo eh, vidimo se kot del modernega sveta, Evropa in Avstralija v tem lahko igrata pomembno vlogo. Hvala za to, da ste nas prijeli in veliko veselje nam je, da smo lahko gosti v Evropskem parlamentu. Hvala. Hvala lepa, gospod Andrews, za vaše uvodne besede. Bi še uh, kak kolega, eh, še kak drug avstralski prijatelj rad kaj povedal? Ne? Aha, dobro, torej oče je govoril v imenu vseh. No, hvala, da mi pripisujete toliko moči. Dobro, sedaj pa uh, imamo priložnost, da postavimo vprašanja našim gostom z drugega konca sveta. Besedo bom eh, dal najprej gospodu Sikovskemu. In sicer bomo sedaj šli uh, po vrstnem redu glede na politične skupine. Hello. Dobar dan. Uh, Poudarili ste, da ste zavezani uh, svobodni uh, trgovini. To, da uh, Brexit prihaja in Britanci so pripričani, da bodo dobili odličen trgovinski sporazum za Avstralijo. Kakšni so obeti za to? Kako hitro bi lahko prišlo do tega? In Do kakšne mere lahko trgovina med Avstralijo in Združenim kraljestvom raste, da bo Združeno kraljestvo lahko kompenzirano izgube, ki jih bo doživelo zaradi izgube Evropske unije? Naslednji, Havjanat. Hvala lepa. Uh, torej kolega Nart, torej želel sem postaviti isto vprašanje kot že predgovornik pred menoj. Imel pa bi še eno vprašanje. Kitajska uh, je postala velesila. To je dobro vprašanje, kaj ne? Kitajska je postala uh, kontinentalna sila. Um, in seveda obstajajo tukaj um, poskusi širitve, ekspanzije v celotnem kitajskem morju. In to je nekaj, kar zadeva tudi Avstralijo. Torej, um, tukaj gre za eh, prizadevanje Kitajske za širitev v Pacifiku. Torej, oni, tukaj gre za to, da Kitajska blokira določene otoke in Tukaj gre tudi za Papo Novo Gvinajo, Kiribati in tako naprej. In tukaj gre za gospodarski vpliv in eh, seveda gre tukaj tudi za kitajsko floto. To zadeva tudi vašo varnostno cono. In eh, kako se bo Avstralija soočila s tem pacifiškim izzivom, eh, s temi prizadevanji, da bi se kitajska družbeno in vojaško razširila na tem delu sveta? Hvala lepa, kolega Berg. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad um, prisrčno pozdravil avstralsko delegacijo. Avstralija je e, zelo pomemben partner iz kulturnega in gospodarskega vidika, gotovo pa tudi iz varnostnega vidika. In zato bi rad e, člane delegacije vprašal sledeče. Eh, kako eh, se borite proti terorizmu oziroma kakšne protiteroristične dejavnosti izvajate s pričo mednarodnega islamističnega terorizma. Eh, kateri so povdarki avstralske vlade v tem oziru? Hvala lepa. Gospod Bitikofer, izvolite. Hvala lepa. Lepo vas pozdravljam, lepo vas pozdravljam, avstralski prijatelji. Eh, rad bi spregovoril o sledečem. Povezljivost, konektiviti. Prejšnji eh, petek je eh, komisija organizirala eh, konferenco o povezljivosti Azije in Evrope. Torej, Avstralci niso bili prav močno zastopani, ampak morda bi nam lahko povedali, do kakšne mere se zanimate za spodbujanje povezljivosti oziroma povezanosti Evrope in Azije, kar bi zajemalo tudi Avstralijo. Potem, Sprejeli smo eh, sklepe o sodelovanju med Evropsko unijo in azijskimi državami, azijsko-pacifičnimi pacifičnimi državami glede varnosti. Do kakšne mere eh, ste to vzeli na znanje in se na to navezali oziroma ali je to tudi del vaših dejavnosti in kako bi opisali pomembnost uh, prostotrgovinskega sporazuma. Potem Kitajska. Vem, da o tem, da teče v vaši državi razprava o Kitajski, o vlogi Kitajske. Prosimo, povete nam kaj več o tem. Hvala lepa. Še eno vprašanje bomo sprejeli. Eh, preskočili smo skupino EKR. Gospod Terč. Uh, Hvala lepa, lepo vas pozdravljam, lepo vas pozdravljam, eh, avstralska delegacija. Jaz, mene pa zanima vaša migracijska politika. V zadnjih letih, no, eh, vemo, da je bila Avstralija vedno migracijska država, to da v preteklem letu eh, smo doživeli krizo in poskušali ste ustvariti um, zavest v državah izvora in um, tako ste se ukvarjali um, z uh, nezakonito migracijo in sedaj imate manj nezakonitih migrantov. Ali nam lahko opišete, kako ste lahko tako učinkovito uh, obvladali uh, migracijsko politiko? Izvolite, sedaj vam dam besedo za odgovore. Hvala lepa, hvala lepa za vsa vprašanja. Torej, polski eh, kolega, eh, nekdani zunani minister, je postavil vprašanje v zvezi z eh, odnosom Avstralije do Združenega kraljestva in do Evrope. Mislim, da bi bilo pošteno reči, da je Avstralija, ki si prizadeva za prostotrgovinske sporazime z vsemi deli sveta, ki tudi podpirajo takšen pristop. Tukaj ne gre za vprašanje, ali bi moralo priti do izstopa ali ne. To ni vprašanje, eh, eh, eh, kjer bi si morali koga izbrati. Mi bomo imeli odnose tako z Združenim kraljestvom kot za Evropo. Evropska unija je še vedno večji trgovinski partner kot Združeno kraljestvo. Kajti, kot sem dejal, nismo tako sentimentalni, ko gre za trgovino. Sentimentalnost tukaj ne bo tako pomembna. Mi vidimo v Evropski uniji velike priložnosti za Avstralijo in za Evropsko unijo. Lahko bi še ukrepili trgovinske odnose med eh, obima celinama. Seveda bi uh, morali. Uh, Eh, še urediti določena vprašanja, naprimer kmetijstvo in sicer eh, tako eh, izvedika EU kot izvedika Avstralije. Poleg tega so po mojem mnenju tu še velike priložnosti za EU, ko gre za prodajo avtomobilov v Avstralijo, ko gre za javna naročila v Avstraliji. Torej, priložnosti so na obeh straneh. In mi si eh, bomo prizadevali za te odnose za Evropsko unijo. In če bi šlo to hitro, smo za to nesporno pripravljeni, kajti mi si eh, želimo eh, globalni pristop do svobodne trgovine, ki temeli na predpisih in to prinaša velike prednosti tako v Avstraliji kot Evropski uniji. Seveda pa se zavedamo tudi izzivov, ki so s tem povezani. Potem ste se dotaknili v svojih vprašanjih tudi kitajske. Kitajska je za nas hkrati velika priložnost. Eh, torej, to smo že razumeli iz številnih vidikov, hkrati pa predstavlja tudi izziv. In kje so priložnosti? Seveda, kitajsko gospodarstvo izredno raste. to je del sveta, ki zelo hitro raste, tudi če odštejemo zadnjih 12 mesecev. Hitro se eh, modernizira in Kitajska bo glavni akter v prihodnosti, še večji akter kot danes. Hkrati pa tukaj ne gre samo za Kitajsko. Eh, modernizacija in gospodarska rast eh, se dogajata v Indo-Pacifiku. Včasih pozabimo na Indijo ampak eh, tudi Indija je zelo velika država, ki hitro raste, morda ne tako hitro kot Kitajska, ampak ne glede na to je Indija zelo pomembna za nas in za celotni svet. Kot sem dejal, mi si želimo reda, ki temelji na predpisih. Zato se prizadevate tudi v Evropi vse države bo da imele največje koristi, če bomo zadeve uredili, če bomo uvedli e, red. E, seveda so v zvezi s tem povezani tudi e, izzivi, naprimer ulaganje v naši državi in pa vertikalna integracija industrij, zlasti naprimer kmetijstva. Poleg tega so tudi drugi izzivi, naprimer kar se tiče tehnologije in pa 5G. Na to moramo najti odgovor. Ukrepili e, smo predpise glede zonanje trgovine, tako da bi zagotovili, da je svobodna trgovina resnična, ne pa, da se izkrivlja na, nek, na en ali drug način. Torej, mi želimo imeti koristi o trgovinskih priložnostih, krati pa želimo biti tudi realistični glede izzivov in realistični smo tudi glede strateških e, vidikov. Vse indopacifične država imajo podoben pogled na Kitajsko. Torej, države vidijo eh, Kitajsko kot priložnost in izziv. Mi eh, smo okrepili našo prisotnost in pa sodelovanje za državami Južnega Pacifika. Eh, torej, tudi potem ste pa vprašali. In sicer želimo zagotoviti, da so lahko te države svobodne in da lahko strateško, obramno in gospodarsko eh, svobodno delujejo. Potem eh, protiteroristične dejavnosti. To je povezano z varnostjo vseh držav. Torej, vračanje tujih borcev iz bližnjega eh, vzhoda, to je naš velik problem. Eh, torej tudi vi ste doživeli teroristične napade v Evropi, tudi mi smo doživeli v Jugoslavni Aziji teroristične napade. Želimo imeti kar najmočnejše odnose z vladami v regiji. In to ni povezano zgolj s protiterorizmom, to je povezano tudi z imigracijo. Eh, no, tudi potem ste pa vprašali naprimer, kako nam je uspelo, da smo učinkoviti pri tem, da imamo um, urejene postopke migracije. Uh, del odgovora je ta, da imamo dobre odnose za Malezijo in Indonezijo. In tako poskušamo zagotoviti, da vsi usklajeno delujemo, ukrepamo, ko gre za ta vprašanja. In seveda bo, eh, teh, eh, to, bo, seveda bo v prihodnje še velik povdarek na teh odnosih. Potem imigracija. Mi smo država imigrantov. Ena tretjina avstralcev eh, govori doma jezik, ki ni angliščina. Eh, vsako jutro in vsak večer. Torej, mi smo država imigrantov. In, eh, Pripričani smo, da bi morala biti ta politika urejena in da bi morala biti eh, usklajena s postopki, ki jih vsi razumejo. Vsako leto sprejmemo med 160 tisoč in 200 tisoč eh, migrantov vsako leto, torej to so zakoniti migranti. Imamo pa ta hip 2 milijona začasnih eh, imigrantov in to velja za vsako leto. Tukaj imamo še turiste, obiskovalce, mednarodne eh, študente, številni novozelanci eh, prihajajo k nam. Kajti vrata so odprta za vse, kar se tiče te države. Potem imamo tukaj tudi usposobljene migrante, ki prihajajo za določen čas. Imamo še vedno začasne programe migracij, ko ljudje pridajo za štiri leta in potem lahko to raztegnajo v um, daljša obdobja bivanja ali pa celo po, postanejo državljani. To je pomembno za naše gospodarstvo. To je povezano tudi z izzivi, naprimer, kar se tiče cen nepremičnin, kar se tiče infrastrukture in treba je u, u, u, u, zagotoviti uravnoteženje. Torej, mi moramo poskrbeti za imigrante, ki jih potrebujemo, hkrati pa potrebujemo tudi delovna mesta za prebivalce Avstralije in to je povezano tudi z infrastrukturnimi uh, vprašanji. Potem povezljivost. Tudi to je bilo vaše vprašanje. Poznamo sporazum EU-Japonska, to ste pred kratkim dosegli tukaj v Bruslju. In da, eh, pogovarjamo se za Evropsko komisijo, kajti razmišljamo o skupnem programu med Evropsko unijo in Avstralijo, ko gre za povezljivost in eh, to bo predmet um, pogovorov v prihodnosti, kako bi lahko namreč um, na, dosegli najboljši uh, rezultat. You, Hvala lepa, Kevin Andrews. Naslednji krok vprašanj. Mihajl Gala. Hvala lepa, eh, tudi sam vas lepo pozdravljam. Nekdo je že omenil vpliv Kitajske v regiji. In moje vprašanje je povezano s sledečim. Mi smo institucionalno povezani s Pacifikom, kajti imamo kot eh, sporazum iz Kotonuja. Eh, imamo torej eh, AKP sporazume. Torej, to je regija, kjer je Evropski parlament dejaven, imamo skupno parlamentarno skupščino. Kitajska ima tukaj svoje zahteve in izvaja svoje dejavnosti na tem področju. Ali vidite možnosti, da bi lahko ukrepili naše sodelovanje, naše dejavnosti v tej regiji? V mislih imam komplementarnost. Nisem naiven. To je vaše sosedstvo, ne naše sosedstvo. E, torej, vi ste tisti, ki e, vodite vsakodnevno politiko to, da um, torej finančni sporazumi so omejeni in um, mi bi morali razmisliti tudi o tem, ali ne bi morala biti Evropska unija bolj usklajena z Avstralijo, ali ne bi mogli tukaj okrepiti komplementarnost z vami, kajti skupaj bi lahko dosegli večji učinek tudi ko gre za to, da bi zamejili negativne kitajske eh, dejavnosti, ne vse vidike, mislim, trgovina je v redu, ampak naprimer Kitajska želi dominirati eh, velika območja in to je za vas sicer še večji izziv, ampak ali ne bi bilo v redu, če bi mi okrepili naše dejavnosti na tem področju? No, morda bi uh, morali biti bolj dejavni v vsakodnevni politiki, ne pa, da se s tem samo sporadično ukvarjamo. Hvala lepa, Mišel. Gospa Lazo. In uh, ona je tudi predsedajoča odbora uh, za uh, obrambo. Najlepša hvala. Gospod predsednik, tudi jaz lepo pozdravljam avstralske goste kar veliko vas je zastavilo vprašanja glede odnosov s Kitajsko. Zanima me vaša vizija glede kitajskih pobud v okviru civilne poti in pa pobude Belt One Road. Vsekakor so to pomembni partnerji v Aziji. Kakšno je vaše mnenje tudi glede bolj tesnega partnerstva med EU in Avstralijo? Morda bi bilo dobro, da bi razvijali drugačen dialog in da tukaj ne bi prepuščali vsega monopolističnim težnjam Kitajske. Potem pa še nove obzorje, vesolje. Na področju vesolskih dejavnosti se prav tako izvaja tako nacionalna politika kot tudi vojaška politika. Avstralija ima dolgotrajne odnose z NASO, pa tudi z ESO, še posebej na področju vesolskega nadzorovanja. Zanima me, ali bo Avstralija še poglobila svoje sodelovanje z Evropsko vesolsko agencijo pri tem vidiku vesolske politike. Hvala. Bon frisco. Hvala lepa, gospa Bonfrisko. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo vas eh, pozdravljam, presrečno dobrodošli člani delegacije. Eh, tudi številni avstralci so italijanskega izvora. Italijanski model uh, eh, imigracije je gotovo najboljši na svetu, kajti ta model omogoča uh, nadzor in pa urejeno migracijsko politiko. Zgodovina nas spominja eh, na našo zgodovino skupne obrambe. In pa spomnimo se na Atlantsko zavezništvo, eh, kajti vsi eh, smo del tega zavezništva, tudi ko gre za varnostni izziv, na to so opozorili tudi uh, drugi uh, kolegi, zlasti pa predsednica odbora za varnost in obrambo. Torej, morda bi tukaj morali obnoviti zavezništvo med Evropsko unijo in Avstralijo. Kajti Pacifik obstaja vedno bolj predmet naše zaskrbljenosti. Imela bi sledeče vprašanje. Kitajska se oborožuje. Eh, in prireja torej, mm, vojaške predstave. Torej, to vzbuja skrb eh, mm, prebivalcev in pa vlad v tej regiji. Zanima me tole, ali bi radi še okrepili varnost in razvoj in ali imate še pred očmi Atlantsko zavezništvo in ali bi uh, radi tukaj okrepili um, to področje in pri tem upoštevali tudi Evropsko unijo. Hvala lepa še gospod Benjan in gospod Marjani. Izvolite. Benjan. Hvala lepa. Ne govorim zgolj kot poslanec, govorim kot um, evropski kmetovalec. Um, torej, zanima me trgovinski sporazum. Kolegi iz kmetijske skupnosti eh, so zaskrbljeni namreč, da bi lahko postalo še težje, kajti trgovinsko okolje za kmetovalce je že tako težko torej, kmetovalci so zelo zaskrbljeni, vlada strah. In torej, že prej smo obravnavali vprašanje Brexita, ampak um, strahovi so še večji v Združenem kraljestvu, kajti e, ta hip imamo destruktivni element v vladi. Kajti vlada predlaga nične e, tarife za Združeno kraljestvo, torej e, nične vstopne tarife tukaj gre za skupino poslancev, ki želijo dejansko izkriviti, pretresti trgovinski eh, svetovni red in pravzaprav bolj zasledujejo Trumpova prizadevanja. No, eh, pravzaprav skupaj obravnavamo sedaj Avstralijo in Indonezijo. Torej, obstajajo omejene možnosti za to, da bi lahko um, proizvode teh dveh trgov preplavili naš trg, kajti vi se bolj osredotočate na azijski trg. In drugič, uh, produktivna zmogljivost je uh, manjša v primerjavi z evropsko. Zanima me tole iz vašega vidika, do kakšne mere bi trgovinski sporazum Eh, eh, prizadel našo industrijo tukaj. Potem sem želel vprašati še nekaj v zvezi s Kitajsko, ampak kolegi pred menoj so o tem že govorili. Torej, eh, Kitajska nas skrbi, kar se tiče geopolitike. Eno je položaj na Kitajskem morju, kajti Kitajska ima sedaj ozemeljske zahteve. Ali je to problem za Avstralce? Ali pa vas to ne skrbi? In kako vidite vprašanje Južno-Kitajskega morja? Kitajska uporablja svojo gospodarsko mišico Eh, kajti eh, države v razvoju so zadolžene do Kitajske in eh, ta dolg Kitajska izkorišča za to, da izpolnjuje svoje politične namene. Torej, zanima me, ali bi se lahko strateško usklajevali in dopolnjevali, da bi se temu zoprstavili. Hvala lepa in končno še gospod Marjani. Najlepša hvala s tem sporazumom naj bi okrepili partnerstvo in vzpostavili okvir za boljše sodelovanje na širšem interesnem področju. Imam dve vprašanje. Vzemimo konkreten primer. Dobro bi bilo, da tako kot piše v sporazumu, da bi zaupne informacije izmenjavali na področju boja proti terorizmu. Ampak to so varnostne sile, ki vsake države članice, ki so kompetentne za ta vprašanja. Pa naj gre za boj proti terorizmu na ravni Evropske unije ali karkoli že drugega. Ali želite na ta način spodkopavati suverenost držav članic? Ali bi lahko povedali, kako bi to delovalo v praksu v primeru izmenjave zaupnih informacij? Na to pa še nekaj, na kar je opozorila italijanska kolegica, sem del poslanske skupine, ki si želi slediti vašemu zgledu na področju migracijske politike. Zanima me, ali predvidevate sodelovanje na področju izmenjave informacij z agencijo Frontex. Na tem področju prav gotovo Evropska unija ima določene kompetence. Torej, sem nekdani uh, eh, francoski poslanec, uh, večkrat sem obiskal Avstralijo. Eh, torej, francoske državljani ne pozabijo, niso pozabili vaših uh, žrtvovanj. Uh, Drugi krok, beseda je vaša. Number... Poskušal bom odgovoriti na um, vprašanja in bom združil svoje odgovore. Številni ste se vprašanji dotaknili Kitajske. Rad bi se navezal na to, kar sem povedal že prej. Za vsako državo na svetu, ki želi nadaljevati za dobrimi odnosi s Kitajsko, je pomembno to, da da vedeti, da ni samo v našem interesu, ampak tudi v kitajskem interesu, da uvedemo globalni sistem, ki temelji na predpisih. In zato mi to v dialogu s Kitajsko vedno znova poudarjamo. Bi pa pozdravili, če bi eh, tudi Evropa upozarjala na to v odnosu sa Kitajsko. In tu so primeri za to, da torej obstajajo tudi drugi pristopi. Torej, dobro bi bilo, če bi uskladili naše pristope. Kajti sicer bi eh, lahko doživeli negativne posledice in eh, te negativne posledice zadevajo vse strani na tak ali drug način. In zato mi vedno povdarjamo, da je to tako v kitajskem interesu kot v našem interesu in interesu sveta in zato se moramo dogovoriti za mednarodni pristop. In eh, to velja za Južno Kitajsko morje in to velja tudi za eh, gospodarsko trgovino. Kitajska ni neko obrobno vprašanje za Avstralijo, kajti eh, Kitajska zadeva vsakega na svetu in tako bo ostalo in to se bo še bolj okrepilo v prihodnosti. Evropa je morda nekoliko eh, bolj oddaljena od Kitajske kot eh, Avstralija, ampak ne glede na to, eh, to, kar se dogaja med Avstralijo in Kitajsko, bo to zadevalo vse tako ali drugače. In zato bi rad znova povdaril, da bi bilo dobro, da sodelujemo in da um, mirno rešimo kakršne koli probleme, ki bi se lahko pojavili. Pa naj gre tukaj za otoke ali pa um, karkoli v Južno-Kitajskem morju. Kajti veliko svetovne trgovine um, poteka preko teh morskih poti in to bo vplivalo na, to bo vplivalo na gospodarski razcvet eh, tako Evrope kot Avstralije. Torej, Kitajska eh, prinaša nam velike priložnosti in pa tudi velike izzive. In mi eh, moramo eh, nekako previdno obravnavati obe, oba vidika, ko se pogovarjamo s Kitajsko. Potem ste pa vprašali po našem pristopu do priseljevanja. Eh, torej eh, preko naših ambasad eh, se lahko pogovarjamo o našem pristopu. Vsaka država je nekaj posebnega. Mi smo otoška država in to pomeni, da priseljevanje pri nas ni enako kot pri vas. Torej ne more obstajati ena rešitev za vse. mislimo, da je pomemben postopek, ki je temeljil na predpisih. Zlasti to velja za državo, ki je bila od priseljevanja tako odvisna v preteklosti in mi bomo še v prihodnje eh, odvisni od priseljevanja. In če ne bo ta eh, red, če ne bo ta postopek urejen, potem bomo mm, sprožili številne negativne posledice za nas in za druge države. Potem kmetijstvo in pa prostotrgovinski sporazum. Sem sin kmetovalca, eh, poročen sem s hčirko kmetovalca in razumem skrbi kmetovalcev, ne glede na to, kje na svetu živijo. To ne pomeni, da ne moramo doseči sporazuma, ki bo koristil obema stranema, torej tako Evropski uniji kot Avstraliji. Svetovno prebivalstvo raste, vedno več je srednjega razreda, povpraševanje po kmetijskih proizvodih se bo zgolj okrepilo. In zato moramo doseči dogovor, ki bo koristil kmetovalcem v Avstraliji in v Evropski uniji. In ne dvomo si bomo za to prizadevali. Seveda si bomo prizadevali za pošten postopek, ki bo koristil nam. Seveda pa razumemo, da mora to prenašati koristi tudi Evropi. In v tem duhu se bomo lotili kakršnih koli pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu kmetovanje in kmetijski proizvodi um, so vprašanje tako pri nas kot pri vas in prostotrgovinski sporazum bi zajemal mnogo več kot eh, kmetovanje, kajti um, svet storitev se spreminja in mislim, da se tu skrivajo velike priložnosti za obe strani. Potem se postavili vprašanje o evropskih dejavnostih eh, v Pacifiku in pa v Južnem Pacifiku pozdravljamo kakršno koli sodelovanje v tem oziru. Mi moramo okrepiti eh, našo prisotnost, eh, treba je upoštevati otoke v Južnem Pacifiku. Nekateri ste omenili past, eh, ti, oziroma past, ki je povezana za dolgovi, ki jo izrablja Kitajska. Mi pa moramo odigrati našo ulogo. Eh, torej, mi moramo dati vedno vedeti, kakšne bi bile lahko eh, pos negativne posledice. Razlikovati moramo med eh, retoriko javnih odnosov za javnostmi in pa z retoriko, ki je povezana za takšnimi pobudami. Ehm, besed tukaj slišimo veliko ampak ne vem, če uh, je uspešnost eh, tako visoko leteča kot besede. In zato moramo biti realistični glede naših interesov. Eh, seveda je treba razumeti globalni sistem, ki temelji na predpisih in vse moramo dati vedeti, da bomo imeli od tega koristi vsi. No in potem ste vprašali še, po izmenjavi eh, zaupnih informacij. Imamo redna eh, protiteroristična posvetovanja z Evropo in pa z ključnimi varnostnimi agencijami v Evropi. In sicer se eh, tukaj pogovarjamo o skupnih eh, grožnjah. Imamo dvostranski sporazum, ki zagotavlja izmenjavo tajnih informacij. To učinkovito deluje. Seveda pa bi lahko takšen sporazum še okrepili. In če obstaja priložnost za okrepitev tega sporazuma, potem smo mi eh, za ta, to vrstne pogovore pripravljeni. Kajti um, protiteroristične dejavnosti so seveda pomembne, kajti eh, terorizem eh, predstavlja izziv in tako bo v naslednjih desetletjih tudi ostalo. Kevin Andrews, Kevin Andrews najlepša hvala za odgovore na vse te vprašanja. Prav tako se zahvaljujem vašim kolegom in kolegicam iz Avstralije, ki so se udeležili sestanka tega odbora. Mislim, da je bila to dobra izmenjava stališča. Zdaj pa še nekaj sklepnih besed z moje strani. Še naprej uživajte v raznolikosti Evropskega parlamenta. 751 kolegov je iz 27 različnih držav članic. Toliko različnih jezikov se prav tako tukaj govori. Danes ste že lahko ugotovili, kako se razlikujejo stališča in kako se razlikuje tudi ozadje različnih poslancev. Britanski kolegi se seveda pogosto pogovarjajo tudi z drugimi poslanci iz angliško govorečih držav. Če bi slučajno naleteli na britanske kolege, ki se zauzemajo za Brexit, prosim, da res skrbno preučite njihove argumente s kančkom soljo, sol, soli. Ne delujejo namreč na osnovi dejstvo. In ti kolegi včasih širijo govorice, ki niso najbolj resnične, vse kar zadeva prihodnost Evropske unije. Veliko sreče pa vam želim tudi pri naslednji tekmi ragbije. Avstralija bo igrala proti Urugvaju in to je zelo pomemben dogodek. Ta vikend smo bili priča tesni izgubi proti Walesu. Upam, da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 Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z dopoldanskim zasedanjem in sicer s šesto točko na dnevnem redu. Lepo pozdravljam gospo Joyce Msujo, sem prav izgovoril, absolutno. Lepo pozdravljeni torej Joyce Msuja iz OZN. Uh, To je pomočnica generalnega sekretarja OZN in namestnica izvršnega direktorja za okoljski program pri OZN. Udeležba gospe Msuje na dopodanskem sestanku je primerna. Takoj po vrhu OZN o podnebnih ukrepih prejšnji teden, to je bila 74. skupščina Združenih narodov, ki se je zaključila včeraj, 30. septembra. Vsi smo spremljali te razprave. Vrh o podnebnih ukrepih je bistvenega pomena tudi seveda pobuda in nadaljevanje dela generalnega sekretarja Antonija Guterreša, ki želi spodbujati novo globalno stališče za podnebje. Prav tako to simbolizira pomen multilateralizma in obenem se lahko mednarodna skupnost sooči z podnebnimi spremembami. Gospa Misujem, zanima nas, kako OZN vidi izid vrha OZN o podnebnih ukrepih in ko želite z delom nadaljevati, se odzivati, kateri so tisti politični izzivi, s katerimi se moramo soočiti v prihodnosti. Prav tako gotovo obstaja potreba potem, da izgradimo konsens glede sodelovanja pri pariškem sporazumu, obenem pa razmislimo tudi o pomenu različnih političnih možnosti in pa možnosti dialog v regijah, ki so najbolj ogrožene zaradi degradacije okolja in podnebja, naprimer Južna Amerika, Afriški kontinent in pa Azija. Zdaj pa imate besedo 10 minut. Dobrodošli v Bruslju. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod McAllister. Dobro jutro. V veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami in nagovorim članice in člane tega odbora v imenu Organizacije združenih narodov se vam toplo zahvaljujem za priložnost za izmenjavo stališč. Govorila bom o treh vidikih, ter se tako odzvala na predloge in vprašanja gospoda Mekelstra. Omenila bom izid vrha v ZN podnebnih ukrepih, potem bo predstavila načrt za prihodnost in na koncu se bomo odzivala na vaše vprašanja. Najprej sam vrh v ZN o podnebnih ukrepih, kot je generalni sekretar Antoni Guterres že omenil, je ta vrh pripeljal do konkretnih načrtov za ukrepe tako na nacionalni, regionalni, vladni ravni, prav tako so se zavezali k nekaterim ukrepom predstavniki javnega, zasebnega sektorja in pa finančnih institucij. Priča smo bili dinamični razpravi številnim zavezam, prav tako pa je bilo malo potrpljenja glede okoljske politike. Predvsem mladi so želeli spodbujati k multilateralizmu in pa bolj konkretnim dejanjem vlad. Vrhov podnebnih ukrepih pa je seveda pokazal na moč multilateralizma. Tako države članice kot vsi deležniki so se zbrali pri tem omizju in se soočili z največjimi razvojnimi izzivi, konkretno s podnebnimi spremembami. Kakšen je bil torej izid po razpravah prejšnji teden? 65 držav in številne ekonomije oziroma gospodarstva velikosti držav, kot je naprimer Kalifornija, so se zavezale, zmanjšanju emisij na nič do leta 2050. Več držav je omenilo, da bodo ali okrepili nacionalne okoljske načrte, akcijske načrte do leta 2020 ali pa da že začenjajo s tem procesom. Tesno sodelujemo s temi državami in želimo pospešiti te ukrepe. Srečali smo se tudi z stotimi vodilmi v podjetniškem sektorju kakšni so konkretni ukrepi za usklajevanje za prejšnji sporozum. O tem smo se pogovarjali, potem pa smo želeli pospešiti tudi tranzicijo v zeleno in modro gospodarstvo. 200 trilijonov premoženskih sredstev naj bi se vezali temu, obenem pa naj bi pri tem sodelovala vsa podjetja, prav tako v tej vrednosti. 87 večjih podjetij naj bi združila dokapitalizacijo na trgu v višini 2,3 milijard dolarjev. In tako ne bi zmanjšali emisije do leta 2050. Ena tretjina globalnega bančnega sektorja, toliko bank, je torej podpisala sporazume glede uskladitve svojih dejavnosti v luči pariškega sporazuma. Bili smo priča torej številnim zavezam, konkretnim zavezam glede podnebnih ukrepov tako na nacionalni ravni kot tudi na drugih ravneh. Prav tako so se ukrepom zavezali tudi drugi osrednji deležniki, pomembni za podnebne spremembe. Kaj sledi? Takoj po našem sestanku, po vrhu, smo se v Bruslju sestali tudi z ekipami, ki bodo skušali prevesti te zaveze v konkretne ukrepe. Na ravni OZN bo delo potekalo v okviru poglobljenega sodelovanja z uradom generalnega sekretarja in drugih izvršnih direktorjev na ravni držav članic se bomo udeležili tega postopka tudi preko agencij. Skušali bomo ugotoviti, da lahko, lahko kot OZN podpremo države pri tem, da te zaveze pretvorijo v ukrepe. Naj predstavim specifičen primer nadaljevanja dela. Generalni sekretar nas je prosil, da s tem nadaljujemo. To je naprimer uporaba naravnih virov, gostov, kot način soočanja s podnebnimi spremembami. To je en primer. In tako je po političnem signalu, ki smo ga dobili, pa tudi po vseh zavezah, ki so bile sprejete v New Yorku, se bomo sestali z drugimi agencijami OZN ter ustanovili skupino za nadaljevanje dela s partnerji, z javnim, zasebnim sektorjem, civilno družbo, mladimi, pa tudi številnimi drugimi mednarodnimi organizacijami izven OZN. Prav tako bomo ustvarili skupino prijateljev, ter oblikovali 18-mesečni delovni načrt s konkretnimi cilji in rezultati, ki bodo usklajeni z samo naravo podnebnega manifesta. To je bil torej glavni dokument, ki smo ga dobili po vrhu OZN o podnebnih ukrepih. Uloga gozdov je seveda pomembna pri podnebnih spremembah, to smo že potrdili in prav gotovo bomo razširili in okrepili programe za pogozdovanje v različnih državah. Neposredni ukrep pa bo tudi dogodek po vrhu OZN v Bruslju. Veronika na moji levi strani bo organizirala ta dogodek in seveda bodo vabljeni tudi vsi predstavniki institucij EU, vključno s parlamentom. Najlepša hvala, da ste mi dodelili nekaj trenutkov, prav gotovo imate veliko predstavitev komisarjev in sestankov, sem vam pa na voljo, da odgovorim na vsa vaše vprašanja. Najlepša hvala, gospa Mesuja, za vaš uvodni nagovor. Zdaj pa se lahko pogovorimo o nekaterih vprašanjih, ki ste jih omenili. Ponovno se bomo lotili razprave po ustaljenem v vrstnem redu po političnih skupinah, najprej v imenu SND. Čabi Lopez, najlepša hvala. Poslužil se bom tolmačenja. If it's okay, I can. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo creo... Najlepša hvala gospod predsednik. Dve pripombi imam in morda še vprašanje za gostjo. Povedati moram, da sem imel to srečo, da sem se lahko udeležil delegacije iz odbora Envi, sem tudi član odbora za okolje na tem vrhu OZN o podnebnih ukrepih, prav tako sem se udeležil vrha o trajnostnem razvoju. Šlo je torej za skupino poslancev, ki so se odeležili te misije, skupaj z predstavniki OZN smo se pogovarjali ter z različnimi ambasadori. Prav tako pa smo se pogovarjali z različnimi komisarji, ki so bili prisotni v času tega vrha. Naše pričakovanja v času dneva skupščine so bila konsistentna in to je treba povdariti. če presežemo samo potrebo potem, da konkretno izvedemo te ukrepe, da razobličimo naše gospodarstvo in da v naslednjih desetih letih storimo vse za to, da bomo prišli do oblično neutralnega gospodarstva do leta 2050, glede tega že vlada konsens, se moramo osredotočiti še na naslednje. Kaj se bo zgodilo pri zunani razsežnosti politike Evropske unije? Mar se česa se lahko naučimo od takšnega vrha. Vloga OZN je zelo pomembna. OZN mora prevzeti vodilno vlogo na tem področju. Združeni narodi so organizacija, ki je bila ustanovljena za namenom ohranjanja miru. In v 21. stoletju je pomembno, da se lahko sooča z novimi temami in problematikami, z ohranjanjem okolja. In prav gotovo ni na ključe to, da so ravno evropejci spodbudili umestitev teh točk na dnevni red skupščine OZN. Pa še nekaj čisto na kratko. Multilateralizem, ki je bil kar precej načet, je treba obnoviti. Zato pa potrebujemo tudi skupne cilje. Podnebne spremembe so prav gotovo najboljša skupna točka za sodelovanje držav članic in različnih držav. Evropejci smo prav gotovo lahko vodilni na tem področju. Mednarodna skupnost prav tako od nas pričakuje prevzemanje vodilne vloge, potem pa še zadnji komentar, to je za nas pomembno, na tem področju moramo ukrepati, saj je od tega odvisno naše življenje. Pa tudi politično bo to imelo več posledic, to pomeni dvoje. Prvič, s tem bomo prekinili našo energetsko odvisnost, kar je za nas težava, in drugič, v tehnološki vojni ali pa konkurenci, lepše rečeno, smo zdaj že v zadnji fazi bitke. Od stotih največjih tehnoloških družb na svetu je le osem evropskih. Lahko prevzamemo vodilno vlogo v zelenem gospodarstvu in to bo tudi tlakovalo pot naprej. Najlepša hvala, gospod Lopez. Zdaj pa zdravi. E. Javier Nart. Najlepša hvala. Zelo pozitivno je bilo to, kar smo slišali od generalnega sekretarja, gospoda Gutierreza predstavniki držav, ki so prišli na vrh OZN, niso politizirali, ampak so se pogovarjali o realnosti. To je zelo pomembno. Bi pa želel povdariti dva specifična vidika resničnosti. Najprej podnebne spremembe, to ne zadeva le Kiribati, Tuvalu in pa nekatere druge države, ki bi lahko izginile z obličja našega planeta, ampak je pomembno tudi vprašanje varnosti. Združene države, ena največjih onesnaževalk, ignorira in zanika podnebne spremembe. To je pomembno. Seveda so politične deklaracije ena stvar, ampak realnost v ozadju nekaj čisto drugega. Na to pa še Kitajska, ki izrazito vpliva na strateško politiko, ki zajema celotni azijski podkontinent. Kitajska izvaja svoj vpliv tudi vzdolž reke Brahmaputra. To škodi celotnemu območju delte, ki pa zagotavlja tudi dostojno življenje in pa tudi preživetje ljudem iz Bangladeša. Ti ljudje bodo prav gotovo odvisni tudi od stopne zasoljenosti vode, pa tudi od vodne gladine zaradi rušenja jezov in tako dalje. Milijone in milijone muslimanov ima tudi težave zaradi zemljskih plazov in poplav, ki povzročajo katastrofalne razmere, tudi vodijo v številne primere smrti. Na to pa tudi krčenje gozdov v Amazoniji, še en tak primer. Krčito tropskih gozdov, naprimer v Ekvadorju, bo vplivala tudi na krhanje ravnovesja v prsti, kar je velika težava. To bo vodilo v še večje težave na teh območjih, pa tudi po celotnem svetu. Tudi v Evropi bo prišlo do povečevanja migracijskih tokov še večjega povečevanja. Veliko je bilo filozofiranja, ne pa dovolj konkretnih ukrepov zazrtih v reševanje resničnosti. Seveda je vloga Evropske unije dobra, ampak to še ni dovolj. Te deklaracije same po sebi še nič ne pomenijo, če jih ne bomo tudi konkretno podprli. Zdaj pa guje gospod Wallace. Um, um, economics... Najlepša hvala. Gospodarske sankcije so oblika počasnega mučenja, sankcije so tudi orodje spremembe režima in obenem pa tudi nekako to onemogoča trud držav, ki se skuša spremeniti to. Iran je prisiljen naprimer uporabljati slabo gorivo. Vsebina žvepla iranskega dizla je 800 krat večja kot po mednarodnih standardih. Prav tako je nemogoče zgoditi ustrezen kmetijski predelek zaradi sankcij OZN. Več kot 70 odstotkov kopenske vode v Iranu je neizgubno in nepovratno izgubljenih. Za 12 odstotkov se je Iran zavezal zmanjšati svoje emisije, v primeru, da sankcije ne bile ponovno uvedene. Ampak nažalost so te sankcije bile ponovno uvedene. Ali se zavedate tega, da zaradi teh sankcij nekatere države ne bodo mogle upraviti dramatičnih sprememb, ki so bistvenega pomena za zasledovanje trajnostnih podnebnih ukrepov? In povejte mi, ali ste se o tem pogovarjali tudi na vrhu o podnebnih ukrepih. Hvala. Najlepša hvala, gospod Wallace. Še dva govorca. Najprej, gospa von Wiese, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, lepo se zahvaljujem naši gosti, da se nam je pridružila. Predstavljam volilni okraj Londona v Združenem kraljestvu in naši volilci me sprašuje predvsem, kaj počnemo na področju soočanja s podnebnimi spremembami. In znotraj Evropskega parlamenta bi si seveda želeli sprejeti zaveze strani vseh držav članic za doseganje oglične neutralnosti do leta 2050. Kaj pa se bo zgodilo, ko se nacionalne vlade ne zavežejo podnebnim ukrepom? Omenili ste tudi nekatere podnacionalne regije, kot je naprimer Kalifornija, ki so se zavezale neodvisno od nacionalnih ali pa zvezdnih vlad. To je zelo zanimiv pristop, ki bi mu lahko sledili tudi drugod, vzdolž regi, pa tudi v širšem kontekstu podjetij, družb, ki lahko veliko prispevajo. Imajo morda celo več teže na področju zmanjšanja emisij. Tudi to bi lahko postal nekakšen model v Evropi ker nekatere regije želijo napredovati hitreje ali pa imajo bolj ambiciozne cilje kot druge. Hvala. Najlepša hvala, gospod von Wiese. Zdaj pa imate besedo vi, gospod Msuja. Hvala, predsednik, hvala člani in članice odbora za predstavitev vaših stališč, pa tudi za zastavljeno vprašanje. Najprej se bom lotila specifičnih vprašanj glede zunanje politike in vodilne uloge, se popolnoma strinjam s tem, kar ste povedali. Na globalni ravni smo priča temu, da so pričakovanja EU kot vodilne organizacije zelo visoka, ogromna v smislu politične perspektive. Prav tako obstajajo nekatera pričakovanja, da bo EU prevzela vodilno ulogo, nekakšen zgled na področju multilateralizma, tako da bo mogoče graditi skupno multilateralno agendo glede podnebnih ukrepov. To seveda nima nobenih nacionalnih meja. Mi že zelo dolgo sodelujemo z EU in eden izmed razlogov, zaradi katerih sem danes tu, je ravno to, da se pogovorim z različnimi direktorati in pa različnimi poslanci o tem, kaj nam je do zdaj uspevalo, kje bi bilo mogoče stvari izboljšati, postati bolj ambiciozni, ampak splošno gledano in globalno gledano se strinjam z vami, da je veliko priložnosti in potencijala v usklajevanju podnebne diplomacije, tako na globalni kot tudi na nacionalni ravni. Veselim se izmenjave stališč, pa tudi nadaljne podpore Evropskega parlamenta pri našem trudu na tem področju. In to je še kako spodbudno tudi z vidika mladih v Evropski uniji. Najlepša hvala poslanci in poslanke, da ste opozorili tudi na vprašanje kiribatija in pa nekaterih varnostnih vidikov. Eden vedno večjih programov znotraj OZN je zagotavljanje umestnika med okoljem in varnostjo. Globalno gledano, zaradi suše, zemeljskih plazov, krčitve gozdov in tako dalje, je to povezano z varnostnimi vprašanji. Skušamo pa nekako tudi uveljavljati našo zunanjo politiko v nekaterih državah. In še enkrat moram povedati, da je bila podpora Evropske unije pri tem bistvenega pomena. Veseli nas napredek po posameznih državah, ki smo mu priča in imamo tudi nekatere podatke, ki jih bom z veseljem izmenjali z vami. Naše poročilo o vrzeli v emisijah kaže na to, da je prišlo do predsrečnega napredka pri nekaterih bolj industrijskih državah. Se pa moramo zavedati tudi realnosti tranzicije iz tradicionalnih oblik energije v čistejše oblike energije. To nekaj časa traja. Na normativni strani seveda lahko nekako pospešimo te ukrepe. Izid vrha OZN o podnebnih ukrepih je tudi to, da vedno večja udeležba mladih daje nov zanos naši politiki. V primeru majhnih otokov nadaljujemo z delom, imamo tudi poseben program pod vodstvom generalnega sekretarja za podmerno razvite države, kar vključuje tudi številne otoške države. Kot je omenil generalni sekretar, pa bi tudi jaz ponovila, časa nam zmanjkuje, podnebje se spreminja hitreje, kot napredujejo naši ukrepi. Moramo se prisiliti delovati še hitreje, sploh glede na to, da se bo specifične ukrepe izvajalo na ravni držav članic, na globalni ravni pa prav tako bomo delovali pospešeno. Pa še eno vprašanje smo slišali glede tega, ali smo se pogovarjali o iranskih sankcijah na vrhu podnebnih ukrepih. Ne, res smo se osredotočali na podnebje, ne vem pa, kako je bilo izven tega vrha v okviru paralelnih dogodkov, ampak na vrhu vzeno podnebnih ukrepov smo se osredotočili na različna področja, ki zadevajo podnebne spremembe in okolje. Nismo se lotevali političnih razsežnosti, specifičnih sankcij. Na to pa se vam zahvaljujem tudi za pripombe glede podnacionalnega združevanja. To je prav gotovo pozitiven trend, sploh v večjih zvezdnih ali pa zvezdno povezanih državah, kjer imajo posamezne zvezdne države neodvisne jurisdikcije. To, da je Kalifornija podpisala nekatere zaveze, je res podbudno, kljub temu, da situacija v Združenih državah politično gledano ni najboljša. Upamo, da se bo ta kalifornijska izkušnja razširila na druge dele sveta. Najlepša Hvala. Zdaj pa drugi krok razprav. Najprej gospod Galer. Yes, have... Hvala lepa. Imam dve vprašanje. Kot Združeni narodi imate največji pregled nad vsem, da vse iz tega izhajam. Ali lahko koordinirate ali nam poveste, kako bi boj proti podnebnim spremembam izvajali na bolj učinkovit način. Kaj mislim s tem? Če si ogledamo določene države z razmeroma nizko stopno angažmaja, kjer bi um, hitro prišli iz nič na naprimer 50 odstotkov in če vzamemo isto vrniti denar v Evropi. Seveda lahko posodi, posodobimo eh, tehnologijo filtrov od 90 na 95 odstotkov, ampak to bi stalo ogromno in učinek bi bil 5 odstoten, medtem ko bi z istim denarjem drugod dosegli 50 odstotni učinek. Torej, če bi vi lahko identificirali, ki bi z enako vsoto denarja, eh, ki bi eh, imel nizek učinek v visoko industrializiranih državah, imel velik učinek drugot. Um, torej, ali um, imate predloge za to, da bi pomagali tistim državam, ki nimajo denarja za izvedbo teh ukrepov, tako da bi dosegli večjo učinkovitost? Uh, In drugo vprašanje se nanaša na, Afriki, na Afriko, kjer je sedež eh, vaše organizacije. Poznam zelo dobro Južno Afriko, kjer imajo veliko premoga v proizvodni energije, skoraj vse temelji na premogu, vendar malo sončne energije. Če bi bila politična volja bi lahko proizvedli veliko več energije iz sonca. Ampak ali imamo kak vzvod, da motiviramo ta, to državo ali druge, da uh, k temu prehodu iz enega vira energije na drug vir energije? Eh, kar bi seveda tudi prispevalo k boju proti podnebnim spremembam. Hvala, Mihajl Galer, gospod Kastaldo, hvala, gospod predsednik, Hvala tudi naši gosti za to, da um, je prišla na to izmenjavo mnen. Tako kot so povedali tudi drugi, so rezultati tega zadnjega vrha v podnebju um, pokazali velike ambicije, predvsem kar zadeva besede. Uh, vse to si seveda želimo, vendar moram reči, da se je treba vprašati, kaj ostane od te retorike in kako se lotiti, naprimer, specifičnih primerov, veliki onesnaževalci, ZDA, Kitajska, ki um, se oddaljujejo od multilateralizma in ki niso prevzeli konkretnih obveznosti. Um, čeprav vemo, da je to nujnost. Um, in nam ne ostane veliko časa. V nekaterih evropskih državah in kot Evropska unija želimo biti pionirji in zato se sprašujem, ali torej kako um, nadaljevati skupaj v prihodnosti in da bi res prišli do znaš, znižanja teh emisij. Zato sprašujem, kakšne nadaljne pobude so možne, kakšen manevrski prostor, da bi um, nadomestili to, um, česar velike sile ne izvajajo. In kako vidite, kje vidite možnost, naprimer za Evropsko unijo, da eh, podpremo strategije Združenih narodov, da bi vzpostavili neko omizje, kjer bi lahko napredovali ne glede na retoriko in sicer s konkretnimi ukrepi in ne samo z besedami in z uh, izražanjem namenov. Hvala. In zadnji, zadnja je na vrsti gospod McCloud. Hvala, gospod predsednik, hvala. Joyce eh, pisała za przedstawitą jest szkocka poslanka w odboru za okolje eh, in sem bila del parlamentarne delegacije prejšnji teden v New Yorku, kjer smo se eh, srečali z vašim direktorjem Ingarjem Andersenom. Prosim, da mu posredujete naše zahvalo, našo zahvalo za to, da nas je sprejel. Z njo smo se pogovarjali um, o vedno večjem pominu pomembnih sprememb in boju proti temu. Mislim, da je vrh jasno pokazal, da nas čaka še veliko dela, izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, potem pariški cilji. Torej moramo pospešiti, pospešiti, pospešiti delo in moramo zaprniti v vrzel med ambicijami. Um, um, na strani največjih emitentov in um, temu, kar uh, je treba storiti za znižanje emisij po, po, po vsem svetu. In treba je upoštevati predvsem tudi Kitajsko, Indijo in tako naprej. EU želi prevzeti voditeljsko vlogo, vendar treba je vedeti, da, eh, so, da je veliko ranljivih držav, naprimer Maršalovi otoki, moja država Skot Škotska, škotska, eh, parlament na škotskem je sprejel zakonodajo za podnebne spremembe. Eh, želimo znižati emisije do 2030 za 75 odstotkov in do 45 želimo znižati emisije na nulo. Um, um, Seveda pa morajo sodelovati tudi druge države. Škotska sama ne bo uspešna. Zato sprašujem, Kaj je po vašem mnenju, kaj so največji izzivi in največje ovire za zagotovitev um, um, uspeha COP25 v Čilu in eh, v Glasgowu, potem v mojem mestu? In um, kako zagotoviti resničen napredek in pred. 2020 eh, bo seveda ključno leto države članice. Eh, morajo predstaviti eh, dolgoročne strategije. In zato um, vas, um, želim od vas vedeti, kako vi gledate na to. Um, ni drugih prijav za razpravo, zato je beseda, beseda spet vaša. Hvala, gospod predsednik. Želim odgovoriti na tri sklope vprašanj eh, oziroma povratnih informacij, kar zadeva konkretne informacije, učinkovita pot eh, se lotiti te teme? To je seveda pertinentno vprašanje in želim odgovoriti z enim stavkom, potem pa to malo obrazložiti. Ni um, neke eh, rešitve, ki bi bila enotna za vse. Um, po svetu so različne države, ki se soočajo z različnimi tipi in obsegi izzivov. V nekaterih industrializiranih državah je eh, In uh, omenili ste, naprimer, Južno Afriko, kako um, preiti iz fosilnih goriv, če je v državi veliko zalog eh, pre, premoga. Um, torej, stroški prehuda eh, povezani z stopnjo revščine v neki državi. In rešitve glede. Um, Eh, ki so razpoložljive za fosilna goriva, namesto fosilnih goriv. To, kar mi delamo na splošno in tudi za posamezne države in sicer um, s tem, da globalne izkušnje v Evropi imamo naprimer dobre izkušnje z obnovljivimi viri energije, da delimo te izkušnje z manj razvitimi državami. Potem um, um, znanstveni dokazi, um, odpadki v morju, koliko plastike pristane v morju, torej take raziskave, vendar eh, želimo spodbujati tudi povezanost med posameznimi um, problemi, torej da ni samo plastika v morju, temveč kakšen uh, vpliv uh, ima to na turizem in na razvoj turizma. Uh, Torej, in tako vse skupaj zožimo potem na ukrep. Na globalni ravni pa je treba povedati, da je voditeljska vloga organov, kot ste vi, zelo pomembna, predvsem, ko govorimo o multilateralizmu. Južna Afrika, to želim podrditi in nek prejšnji predsednik. Južne Afrike je rekel, da je politična volja bila, vendar Eh, izziv pri prehodu na čistejšo energijo je bil po eni strani političen zaradi revščine v državi in potem drugič pa tudi cena obnovljivih virov energije, ki bi bila dostopna za družbo. Torej politična volja je bila, vendar vprašanje je bil prehod, vendar um, želim nadaljevati uh, razpravo o tej temi na bilateralni ravni. Potem um, je bil komentar, kaj je možno storiti v zvezi z velikimi onasneževalci. Želim povedati tri stvari. Um, tu v Evropskem parlamentu, ki je zelo močan. Um, torej, globalno zagovarjanje multilateralizma. Um, Podnebne spremembe ne poznajo geografskih meja, je povedal nek politik na vrhu. In um, vaša vodilna vloga je bistvenega promena pri tem. Podpora multilateralnih organizacij, kot je tudi naša, mi imamo tesne odnose z EU in um, razen tega imamo tudi korist uh, od denarja davkoplačevalcev v EU, ker nas podpirate. Potem um, mreža, ki jo imate preko delegacij EU v državah, č, državah. Um, in tudi tu lahko sodelujemo z druženimi narodi pri izvajanju reform. In, uh, Sodelovanje s ključnimi deležniki. To so torej področja, kjer je možno storiti več pri izvajanju eh, zavez, vendar strinjam se, da je hitrost ključnega pomena, eh, čas pa nam uhaja. Tako kot je povedal generalni sekretar Združenih narodov, hvala eh, poslanki eh, Škotske, da ste se srečali z Ingo. Ona je tudi zelo uživala v tej konverzaciji, posredovala pa ji bom vašo zahvalo. Kar zadeva pariški sporazum, eh, upoštevajoč politične zaveze. In ko gre za majhne države, vidimo, da prihaja do določenih sprememb in premikov. Ampak, če si ogledamo NDC, skoraj vse afriške države so že razvile te NDC, NDC in sedaj gre za izvajanje in zato financiramo uh, pomagamo pri financiranju, pred nami pa so še drugi izzivi. Gre za mobilizacijo virov pri izvajanju MDC-jev, um, torej teh um, ciljev trajnostnega razvoja. In vse je treba povezati tudi z razvojem. In um, ministri za gospodarstvo tudi namenjajo več denarja podnebnim spremembam. Um, vidimo pa tudi veliko priložnosti um, naslednje leto je leto narave, to smo že slišali. Um, in mislim, da imamo veliko priložnost, da povežemo in to eh, vključimo v kontekst ciljev trajnostnega razvoja, kajti 2050 je pravzaprav za Bogalom. Hvala lepa. Hvala lepa gospa Mnuja, ne vidim nadaljnih vprašanj ali komentarjev, zato se vam želim zahvaliti za obisk v našem odboru. Mislim, da se je to zgodilo o pravem času. Po vrhu v New Yorku bomo seveda pozorno spremljali vaše delo in um, v mnogih vprašanjih je pristop Združenih narodov in EU enak. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem članom tega odbora in um, zelo eh, cenim, eh, da sem imela to priložnost izmenjave mnen z vami. Um, naslednja točka eh, bo za zaprtimi vrati, torej tisti, ki niste upravičeni ostati v dvorani, jo prosim zapustite.